dobro jutro spoštovane dame in gospodje prosim bi vas če se posedete Die Sitzung ist eröffnet. Ponovno otvarjam zasedanje. Ja. Vidim, da gospe Creighton še ni v dvorani, tako da predlagam, da začnemo z gospodom Barozom. Ja, gospod Odi, izvolite. Gospod predsednik, redno vas eh, opozarjam na pomankanje politične.